kje leži razlog za zmanjšanje sredstev v tem sredstev s, v, v tem sektorju. Sektor, ki si zasluži naš, našo pozornost, je sadje in zelenjava v šolah. Komisija je predlagala letošnji proračun za 2012 in v tem proračunu smo zvišali proračun sveta na raven, ki ga je predlagala komisija. Torej, mi moramo podpreti ta sektor preko organizacij, proizvajalcev, še vedno namreč trpimo zaradi krize. Ehe, bakterije, ehe. Torej, še vedno nismo našli načina, kako določen znesek prenesti na določeno mesto. Ta sektor si zasluži tudi posebno pozornost za leto 2013, vendar pa mislimo, da je pomenilo, da najdemo odgovore za letošnji proračun. Čakamo še na odgovor komisije. In še zadnja točka, gre za pilotni projekt v odboru sem zadnjič dejala, da želimo predlagati široke projekte, ki jih eh, podpira veliko skupin. Vendar pa moram najprej povedati, če lahko prosim za malce več tišine, ker skušam biti hitra, vendar pa se moram vsaj slišati, najlepša hvala. Torej, identificirati moramo pilotne projekte, preden se usredotočimo na nove projekte. Obstaja namreč veliko kritike v Evropskem parlamentu o prejšnjih pilotnih projektih, ki jih nismo izvajali. Šlo je za pilotne projekte, ki so bili ključnega pomena za ta odbor, torej za nadzor cen eh, marš ki jih še nismo rešili, imamo svetno stran, vendar obstaja še nekaj odprtih vprašanj. Potem pa imamo še navskrizno usklejevanje. Tudi ta pilotni projekt še nismo zaključili. Zanima me, kateri so razlogi za to in radi bi povdarili komisiji, da so. Te projekti še vedno prednostnega pomena za nas. In pa še špekulacije in uh, nihanje na trgu kmetijskih proizvodov. Rada bi šla še dlje in z vašim dovoljenjem predlagala pilotni projekt, kjer lahko informiramo kmet, kmete o tem, kako se odzvati na volatilnost trgov. Sveda lahko to kritizirate, vendar pa je to dejstvo in verjetno bo tako tudi ostalo. Zato moramo bolje informirati kmete o tem. In če se strinjate, bo to dobro za pilotni projekt v prihodnosti. To so ključne točke, vse ostalo bomo izpustili. Že veselim se že pripomb kolegov in komisije, vendar pa mislim, da že zamujemo. Najlepša hvala. George Lyon. Najlepša hvala. Rad bi podprl pristop Ester glede proračuna in podprl njeno mnenje, da moramo biti zelo odgovorni in priznati, da imamo gospodarsko krizo. Rad bi dobil nekaj pojasnil glede razvoja podeželja. Zanima me, če lahko komisija razjasni, da je. 10 milijard evrov popraševanja v državah članicah, ki komisija ni mogla zadovoljiti, zaradi tega, ker sredstev ni bilo. Drugo vprašanje. 4 odstotke dodatnih sredstev za razvoj proračuna gre za številke, ki so bolj ocene in zanima me, če lahko konkretno obljubimo to zvišanje, ko imamo programe za razvoj podeželja. Razlog za to je, da razvoj podeželja ne usmerja popraševanje kot druga področja. Zanima me, kako ste prišli do te številke 5,4 odstotka. Najlepša hvala, George, sedaj pa Ulrike, najlepša hvala. Rada bi se zahvalila Ester Delange za odlično in hitro delo. Na splošno sem prepričana, da je pravilno, da se mora komisija potruditi za to, da izkoristi potencial za prihranek. Rada pa bi povdarila tudi, da moramo proračunske, proračune Evropske unije primerjati z nacionalnimi proračuni. Tudi pomen Evropske unije je v krizi dosti večji, ko gre za Evropsko unijo pri proračunu za kmetijstvo moramo okrepiti preko drugega stebra, preko razvoja podeželja, zato da poskrbimo za okrepitev gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest na podeželju. Ravno tako vemo, da se pri pilotnih projektih ni ničesar zgodilo moramo poskrbeti za to, da ne bomo pozabili na te projekte. Poročevalka menja predvsem sektor sadja in zelenjave. Mislim, da če zauzamemo stališče v našem odboru in se zauzamemo za sektor, potem moramo pravično delovati in povdariti, da imamo še dodatne sektore, kjer ravno tako obstajajo problemi. Potem imamo tudi proizvajalce mesa, kjer imamo problem cen. Natančno bomo spremljali, kako se bo svet odzval na predlog komisije. Hvala lepo, Ulrike. Besedo bom takoj predal direktorju Longu, potem pa še Ister. Hvala lepa, predsednik. Bom skušal biti kratek tako kot kolegica Delange, ki bi se tudi rad zahvalil za izvrsten osnutek poročila. Z velikim zanimanjem smo to prebrali, zato bi se tudi sam omejil pravzaprav na to, da podam odgovore na vprašanje, namesto da bi predstavljal neko celovito predstavitev naše ideje o proračunu. Kar zadeva prvo vprašanje, program mleka v šolah. Komisija je podala predlog in sicer na podlagi poglobljene analize potreb proračuna. 2011 smo ta program izvršili, zato porabili 64 milijonov evrov. Za leto 2012 na podlagi pred, dostopnih podatkov predvidevamo, da bomo potrebovali približno enak znesek, nekje 64 milijonov, kolikor smo jih potrebovali v letu 2011. Moram pa reči, da sem nekoliko razočaran, ker ugotavljam, da predvidenih 90 milijonov iz proračuna za 2012 ne bomo dobili, niti letos ne. Tako da smo vsi pravzaprav v stanju, ko smo se morali strezniti glede naših pričakovanj. Predlagali smo 66 milijonov, potem, če že prva številka ni bila mogoča, ampak verjetno bomo dobili 64 milijonov evrov. Nekatere države niso predstavile vsebinskih programov, che sono venuti con dei programmi più sostanziali e ci Upam, da bodo v prihodnje pogoji boljši, zato da bi tudi države članice spodbudili, da gredo v to smer. Kolegica Delange nam bo zagotovo pri tem pomagala. Potem pa še sektor sadja in zelenjave, gospod predsednik, kot veste, je to ena od večjih tematik, s katero se ukvarja moj komisar, tudi generalni direktorat se veliko s tem ukvarja, ker je ta trg občutljiv in tudi zelo pomemben. Mi smo se pripravljeni odzvati, če bo nastala kriza na trgu. Pri obstoječih instrumentih bomo iskali ustrezne odgovore na težave, ki se bodo pojavile kot rečeno, to je občutljiv sektor, zapleten sektor, ki mu posvečamo vso pozornost. Naj vas spomnim tudi na to, da je lansko leto bila zelo dobro sprejeta izjava, ki jo je želel parlament in ki je dopolnila, ki je dopolnila vse sklepe o proračunu za lansko leto upam, da bi tudi v prihodnje ravnali na tak način in podprli sektor, ki mu je treba posvetiti veliko mero pozornosti. Še nekaj pomembnega bi rad izpostavil. Moramo zaključiti dobro. Okay. Um, sui progetti pilota avrei tutto. Pri pilotnih projektih bi prav tako rad predstavil kolegici Delange cel kup elementov, ampak glede na to, da nimamo na voljo dovolj časa v prisotnosti vseh, sem pripravljen seveda predstaviti to vsem, ki želijo informacije. Se upravičujem, gospod Delongo, ampak nekoliko smo presegli čas. Ester? Yes, very short. Uh... Čisto na kratko. Torej, takšna je situacija staršev, ki delajo, ko se delovni čas ne sovpada z urnikom. Torej, gre za vprašanje pilotnih projektov, če smo jih izvedli ali ne, kakšno je delo, ki ga izvajamo. Vsi tisti, ki se zanimajo za to, mislim, da bi se morali srečati in se pogovoriti. In še nekaj bi rada omenila tudi kolego socialdemokratov. Če omenimo sektor, moramo omeniti tudi druge sektori, vendar pa se spominjam sredstva za mlečni sektor za pred nekaj leti in eh, torej preprečiti moramo to, da izgubimo fokus, če omenjamo vse sektorje vendar pa bom poštevala komentarje vseh kolegov tudi čočele. Najlepša hvala. Grazie, grazie. Najlepša hvala. Hvala Ester, hvala vsem. S tem je seja zaključena. Vidimo se v ponedeljek ob treh.